redu izjava podpredsednice komisije visoke predstavnice unije za zunanje zadeve eh, za varnostno politiko o razmerah v egipti predno dajem besedo gospe mogherini naj samo povem da zaradi zamude ne bom sprejemal modrih kartonov in ne bo postopka kešdi aj gospa mogherini izvolite hvala gospod predsedujoči uh, actually... kar zadeva razmere v egiptu Naj povem, da je pravzaprav eh, trenutni čas precej simboličen. Pred točno nekaj leti je v Egiptu se začela revolucija, ljudje so se podali na ulice in zahtevali so uveljavitev svojih socialnih in gospodarskih pravic. Ves čas je Evropa stala ob strani Egiptu in njihovim prebivalcem in podpirala njihove demokratične zahteve. Zdaj, štiri leta kasneje, je Egipt še vedno v politični tranziciji. 18 mesecev po odstranitvi predsednika Morsija tranzicija teče naprej. Eh, potekajo priprave na volitve, ki bodo ključen korak. Dvoje je bilo doseženo. Egipt je sprejel ustavo in izvolil je novega predsednika. Oba koraka je spremljala Evropska unija. Poslali smo tudi misijo na predsedniške volitve maja, eh, v kateri je sodelovala tudi delegacija Evropskega parlamenta. Zdaj bi želeli, da bi bila priporočila te misije upoštevana sploh spričo prihajajočih parlamentarnih volitev. Vendar pa težave ostajajo in nismo se odločili, da bomo tukaj tja poslali polno misijo, ampak eh, bomo tja poslali zgolj manjšo misijo strokovnjakov. Njen namen je oceniti volilni postopek, vključno s političnim okoljem in samim postopkom volitev priporočila, ki jih bo pripravila ta misija, bodo pomemben doprinos k demokratizaciji. Ampak demokracija sega dlje od zgor volitev. Ključno je, da ima država vrodostojnega zakonodajalca, ki bo izvedel potrebne reforme, tudi potrebne reforme, kar zadeva protes, eh, proteste in kar zadeva nevladne organizacije. Parlamentarne volitve so tudi pomemben korak na poti proti širšemu političnemu angažmaju, ki bo zagotovil temeljne pravice in svoboščine, varnost in reforme, ki jih zahteva cela družba. Odprte politične razprave bodo zmanjšale tveganje za sovražnost. Še en izziv pa je, so razmere na sinajski planoti. Vedno smo trdili, da Evropska unija stoji ob strani Egiptu v boju proti terorizmu. Ni prostora za eh, nasilje. Naš poseben pooblaščenec za boj proti terorizmu je obiskal Egipt pred nedavnim in izboljšanje razmer tam je seveda v interesu tako Egipta kot Evropske unije. Glede na to, da so razmere zelo ranljive v celotni regiji, podpiramo ponovno uveljavitev Egipta kot pomembnega regionalnega akterja. Država je igrala zelo pomembno vlogo pri doseganju prekinitve ogna v Gazi in pri olajševanju pogovorov med Izraelci in palestinci. Podobno velja tudi za nedavnjo konferenco, ki je potekala v Kajru eh, jeseni. Poleg tega je Egipt pomemben akter tudi v Ligi arabskih držav in v podsaharski eh, Afriki ter v dialogih eh, vzdolžnila in v dialogih s Danom. Še vedno se sicer pojavljajo varnostne grožne, ampak Egipt mora predvsem rešiti svojo težko gospodarsko situacijo. Ukrepi novih oblasti gredo v pravo smer, zmanjšali so, so subvencije in eh, sprožili nove infrastrukturne projekte. Evropska unija bo Egipt še naprej podpirala pri socialno-ekonomskih reformah, sodelovali bomo na mednarodni vlagateljski konferenci, ki je predvidena za marec. Še naprej pa se bomo osredotočali na socialno-gospodarske razmere in prispevali k izboljšanju življenjskih pogojev za najbolj rdljive dele egiptovskega prebivalstva. Ti izzivi skupaj s politično tranzicijo pa ne dopuščajo nobenih kompromisov, kar zadeva človekove pravice. Egipt mora obravnavati vprašanje človekovih pravic tudi uh, omejitve glede svobode govora in svobode izražanja ter uh, e, verospovedi. Julija lani ste opozorili na številne probleme v svoji resoluciji, vendar to še vedno ni bilo rešeno. Decembra je sodišče ponovno. Uh, predvidelo izreko smrtne kazni 188 obtožencev in pozivamo oblasti naj spoštujejo uh, sodne postopke in zagotovijo pravično sojenje. Dobro delujoče sodstvo je predpogoj za delovanje državnih institucij. Še nekaj, kar nas uh, resno skrbi, pa je pomankanje odgovornosti. Zatiranje muslimanske bratovščine in njihovih eh, podpornikov pogosto vodi v izreko nesorazmernih kazni, pogosto so žrtve civilisti, preveč zakonodaje eh, gre v skrajnosti kot nova zakonodaja o boju proti terorizmu in o nevladnih organizacijah. Oba ta zakona sta protiustavna. In naš posebni pooblaščenec za človekove pravice Stavlos Lamrinidis vedno znova na to opozarja v stikih z egipčanskimi oblastmi. Vprašanje za Evropsko unijo ni, ali bi morali podpreti Egipt, tu ne gre za kako izbiro, ampak gre za to, kako najbolje podpreti tranzicijo. Uh, Egipt kot vsi partnerji na jugu in na vzhodu bo vključen v revizijo evropske sosedske politike. Posodobljen akcijski načrt bo predmet pogajanja po upoštevanju eh, prenove sosedske politike, pri tem pa bo upoštevana tudi realnost na terenu. Kot rečeno, bomo spremljali potek volitev, spremljali bomo nadaljni razvoj ustave in v luči prihajajočih parlamentarnih uh, eh, volitev tudi nadaljni razvoj eh, dogodkov. Podpirali bomo seveda Egipt v zagotavljanju varnosti in pa tudi eh, podprli bomo Egipt seveda in njegovo vlogo v boju proti vsem varnostnim grožnjam, ki ogrožajo tudi nas. Hvala. Gospod Predaj naslednjim. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Hvala eh, gospe pred, visoki predstavnici za uvodni nagovor. Najprej samo nekaj komentarjev, kar zadeva stališča ELS v zvezi s to temo in pa tudi kar zadeva skupno resolucijo, ki smo jo izpogajali skupaj z drugimi poslanskimi skupinami. Eh, imamo zelo dolgo, zelo podrobno besedilo, ravno zato, ker smo želeli van vključiti vse, kar se je zgodilo od julija 2014, ko je bila sprejeta naša zadnja resolucija o Egiptu. To je pomenilo, da je besedilo postalo precej obsežno, da nekatere številke Eh, niso povsem točni, ker se različni viri razhajajo, ampak eh, zelo pomembno je, bil, je predvsem umestiti to besedilo v pravi kontekst. Najprej Naj povem, da želimo seveda ohraniti čim boljše odnose s to državo in sodelovanje z Egiptom v boju proti terorizmu. Egipt je zelo pomemben partner in igra tudi zelo pomembno geopolitično vlogo, kar zadeva mirovni proces, ki teče na Bližnem vzhodu. Nas, druga točka. Ta zadeva predvsem prehod v demokracijo. Podpiramo demokratizacijo v Egiptu, želimo vladavino prava in želimo zagotoviti temeljne pravice in svoboščine. To je zelo pomembno in tega si seveda želijo tudi sami državljani Egipta. Pomembno pa je tudi, da razmišljamo o izvajanju ustave. Ustava je stopila v veljavo pred približno letom dni. Ustava je bistveno boljša od pretekle, ampak tisto, kar je zdaj ključno, je, da da ta ustava postane del temeljne zakonodaje. In ravno zato so volitve, ki so pred nami, tako pomembne, kot je podarila gospa Mogherini. Eh, in pozivamo eh, egipčane, da upoštevajo vsa priporočila, ki so bila pripravljena po zadnji eh, misiji za opazovanje volitev. Vendar pa vlada pripravlja nekatere nove odločitve, ki utegnejo poslabšati položaj nevladnih organizacij in tudi nekaterih drugih skupin. In zato pozivam egipčanske oblasti naj bodo čim bolj previdne in odprte in naj ne posegajo po represiji pri tem delu. Najlepša hvala. Hvala, gospod Porstinaru. Je naslednji, prosim pa vse, da spoštujete čas za govor in upoštevate, da imamo po tej razpravi še eno. Izvolite, gospod Bustinaru. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, visoka predstavnica je danes z nami že več kot sedem ur in to je uh, jasen znak spoštovanja za parlament in zato ji lahko zgolj čestitamo. Naj nadaljujem v romunščini. Egipt je zelo pomembna država za Evropsko unijo. To je že bilo povedano in na to ne smemo pozabiti. Ne smemo pozabiti tudi na posebno vlogo, ki jo je Egipt igral pri lokalnih konfliktih. Zlasti ne smemo pozabiti eh, na to, kako se je odzival na grožne v neposrednji okolici. In po tej plati je seveda v interesu Evropske unije, da bi demokratizacija in eh, modernizacija v Egiptu stekla čim preje. In upamo seveda, da bo Egipt dosegel napredek. Tamkajšnje razmere na področju človekovih pravic in temeljih svoboščih nas upravičeno skrbijo. Razumemo, da so razmere zelo zapletene eh, zdaj po revoluciji in razumemo tudi teroristične grožnje, s katerimi se sooča Egipt. To še toliko bolje razumemo v luči zadnjih dogodkov v Parizu in podpiramo prizadevanja predsednika Sisija, kar zadeva proces demokratizacije v Egiptu mislim, da je pokazal veliko poguma in podpreti moramo njegova prizadevanja zlasti, če želimo bolj umirjen, bolj tih svet z manj grožnami. Uh, Že dolgo pričakujemo parlamentarne volitve, ki naj bi izboljšale demokracijo v Egiptu in upamo, da bo vsem omogočena enakopraven in prost dostop do volilnih skrinic ter da bo pravična tudi predvolilna kampanja. Evropski parlament bi moral okrepiti sodelovanje tudi z egiptovskim parlamentom, zato da bi zagotovili, da bodo spremembe, ki bi se morale zgoditi v Egiptu, se tudi zgodile. Gospod Tenok. Od uh, predsednika Mubaraka je Egipt prestal številne spremembe. Po odstranitvi predsednika Morsija, po uporu javnosti proti njegovi vladavini v državi, sedaj vidimo prve znake stabilnosti, ki se vrača v to državo. Pred časom je bila z referendumom sprejeta nova ustava, nedavno pa so bile razpisane parlamentarne volitve. To so dobrodošli dosežki, vendar pa je to šele začetek poti, ne konec. Številne notranje vprašanja je potrebno rešiti, če naj Egipt postane pluralistična arabska demokracija, kakršne si ljudje zaslužijo in si je želijo. Pozdravljam izboljšave v življenju koptov in drugih manjšin je ključno, da se taka strpnost eh, izvaja tudi na drugih področjih, na svo, kar zdeva svobodo govora, svobodo združevanja, eh, svobodo do, oziroma pravico do mirnega protesta. Vse to je potrebno spoštovati. Veliko število državljanov, ki so se, se znašli pred, tožiš, pred sodiščem, ki so priprti zaradi nenasilnega izvajanja teh pravic, je razlog za zaskrbljenost. Uh, Od julija 2013 je bilo pridržanih več kot 40 tisoč ljudi, približno 140 protestnikov pa je bilo ubitih in to je zaskrbljujoče. Eh, skrbi me tudi omejevanje svobode medijev. Sue Turton iz televizije Al Jazeera je bil podvržen sojenju, je bila podvržena sojenju v odsotnosti in zdaj ne more eh, dobiti dela nikjer v regiji. Ne smemo pa seveda pozabiti tudi na vodilno vlogo Egipta v arabskem svetu. Ključno vlogo lahko igra tudi pri iskanju rešitev eh, za razmere v sosednji Libiji oziroma v boju proti islamističnemu terorizmu na Bližnem vzhodu in Severni Afriki veliko lahko pridobimo od pozitivnih odnosov z Egiptom in podpiram parlament, ki eh, je pripravljen podpreti Egipt na poti proti demokraciji. Najlepša hvala, gospod Van Balen. Najlepša hvala, predsedujoči. Egipt se je sam zavezal k spremembam sprejetjem nove ustave. Nova ustava mislim, da je boljša od prejšnje in v njej imajo svoje mesto tudi človekove pravice, kot tudi enakost med moškimi in ženskami. Egipt mora torej zdaj uresničiti zaveze, ki jih je sprejel sam in strinjam se z vsemi prejšnjimi govorniki, da bi mi kot Evropska unija morali biti na strani tistih, ki se borijo za svobodo na demokratičen način in ki so zdaj pogosto pred sodiščem zaradi eh, zaskrbljujoče zakonodaje. Egipt bi moral igrati pomembno vlogo v arabskem svetu in Po predsedniških volitvah bodo zdaj sledile še parlamentarne volitve. Zelo koristno bi bilo, če bi bile te pravične in svobodne, kajti to bo pomemben mejnik na poti proti pravi demokraciji. Ampak eh, poleg tega, da smo previdni, pa moramo razmisliti tudi o tem, kako lahko pomagamo Egiptu, da bo spoštoval človekove pravice, naprimer v okviru sosedske politike. Morda lahko visoka predstavnica kaj več pove tudi o tem. Najlepša hvala, gospa Matijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica. Egipt res preživlja težke čase in zato mislim, da ne moramo govoriti o nekem, neki črno-beli sliki. Uh, Vemo, kakšne so grožne demokratičnim svoboščinam, ogrožena je svoboda izražanja, svoboda medijev, svoboda združevanja. Vse to je bilo omenjeno, ampak iz preteklosti se moramo kaj naučiti. Zlasti to velja za zadnja štiri leta režima. Mislim, da se moramo osnova, eh, obrniti predvsem eh, na eh, zadnje dogodke in ne smemo preveč pridigati, kajti prihodnost bo v veliki meri odvisna od odločitev egiptovskih ljudi. Evropska unija pa tu lahko igra predvsem podporno vlogo kot posrednica, eh, kot posrednica tudi pri zagotavljanju socialnega miru. Parlamentarne volitve so pomemben korak naprej, vendar pa moramo upoštevati tudi to, da mora na teh volitvah egipčani pokazati svojo odgovornost. Res je, da so naši cilji zelo podobni. Eh, razmisliti moramo o tem, kako lahko podpremo Egipt, ne da bi se pretirano vmešavali. In egipčanom moramo potem eh, prepustiti proste roke, da sami odločajo o svoji usodi. Sicer pa eh, vas lahko zgolj pohvalim in eh, vam čestitam za spoštovanje, ki ste ga izkazali z svojo prisotnost od Evropskega parlamenta. Hvala. Gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred štirimi leti so se Egipčani osvobodili diktatorja Mubaraka, vsaj tako so mislili in to smo v parlamentu pozdravili. Nihče pa se niti ni resno spraševal, kako je Mubarak lahko ostal na oblasti tako dolgo. Uh, Potem je bil izvoljen Morsi na volitvah, ki so bile bolj ali manj spremljive, niso bile eh, izvrstne, kar z, tudi z rezultatom nismo bili najbolj zadovoljni. Nihče ni pozdravljal kot, Morsija kot novega predsednika, ampak zmagal je. Utrjeval je svoj položaj in tudi s tem nismo bili eh, zadovoljni, ker smo si želeli prenove države. Morsi je po vojaškem udaru. Eh, si prilastil nove pristojnosti in uh, vojaški užar ni bil na, nekaj, kar smo vsi pozdravili, je pa prinesel spremembe. Ne gre za neko nostalgijo po času Mubaraka, nihče ne želi vrnitve niti Mubaraka, niti Morsija. Uh, ampak v zadnjih šestih mesecih poslušamo predvsem o tem, da je Egipt geopolitičen partner, da mora odigrati svojo vlogo v sredozemlju in da se mora bolje zaščititi tudi pred eh, teroristi s pričo zadnjih dogodkov v Parizu. Eh, gospe in gospodje, zlasti ta zadnja primerjava se mi zdi neverjetna. Prav, eh, torej upravičeno nas je strah, vendar pa to ne more biti uh, iz, izgovor, da lahko prodamo svobodo egipčanov. Uh, Sisi je pravzaprav nekakšen Mubarak 2.0 in Najlažje je seveda kritizirati, uh, ampak vedno so prve žrtve pravno zagovorniki človekovih pravic. Zdaj pa gospod Kastaldo. E, Hvala. Sedaj je Egipt v srcu ciklona. Uh, spoštovanje osnovnih uh, pravic združevanja. Uh, obstajajo določene pravice, ki se ne spoštujejo. In temu moramo postaviti ogledalo ter konstruktivno kritizirati. Moramo biti pa tudi objektivni, upoštevaje pomembno vlogo Egipta v boju proti terorizmu ter uh, poskusu eh, sprave med eh, Izraelom in Palestino. In ne pozabimo tukaj na manjšine, verske manjšine. Seveda nismo dosegli veliko, ampak vseeno korak naprej je bil narejen in ne smemo biti prehitri za našo rezolucijo. Ta mora biti predvsem spodbuda v sti, smislu more for more v okviru eh, sredozemskega partnerstva. Nima smisla pridigati. Danes eh, zvečer moramo eh, se zauzemati, da se osvobodijo novinarji in blogerji, ki so v priporu. Gospod Šopad. Tukaj, gospod predsedujoči, pogosto um, Koran umeščajo v nacionalne navade. Prav tako imamo tudi islamski radikalizem, ker pravijo, da je Koran edina ustava. In ta islam, da se daj napada, ta vojna se je komaj da dobro začela in potrebuje tudi muslimanske zaveznike. Pogosto smo uničili um, nekatere bolj laicistične, naprimer, sile v Iraku, v Siriji, uh, posod je to kralo uh, um, v bistvu v korist islamistov. Rezultati so katastrofani. Sedaj je pred nami res velik uh, pritisk islamskega radikalizma. Kaj se bo sedaj zgodilo, naprimer, v Egiptu, ko vidimo, naprimer, um, eh, kaj se je zgodilo v Franciji zaradi teh treh teroristov. V zadnjih 18 eh, mesecih so v Egiptu imeli veliko več mrtvih, kot pa samo v Franciji, naprimer. Tudi islam sam mora biti tak, da bo izkoreninjen nasilja sedaj v tej pokrošni dvorani je zelo lahko dati moralne lekcije celotnemu svetu, ampak sedaj je prišel čas, da si pridobimo zaveznike, prave zaveznike in da tudi prekoračimo politične razlike med nami in pa njimi. Tu ne gre za kakšne slogane. Ljudje od nas pričakujejo odgovorne, pogumne politične odločitve. Mi se že dolgo časa odločamo za to, kajti naši ljudje morajo živeti v miru in predvsem morajo poskrbeti za preživetje naše civilizacije. Merci. Gabriel, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Egipt je gotovo odločilna država pri stabilizaciji sredozemske regije. Naj omenim pet elementov. Kot prvo, treba je izvajati ustavne spremembe glede uh, prava in pa državljanskih soboščin. To, da samo naštejamo pravice, ni dovolj, potrebujemo konkretne ukrepe. Ne gre samo za volitve, ampak tudi sicer. Kako poskrbeti za to, da bodo egiptovski organi dejansko spoštovali ustavo. Potem drugo, svoboda tiska in izražanja, niti stabilnost, niti varnost se um, ne usklada z veliko zaporniki. Uh, če bi imeli medije bolj svobodne, bi bila celotna družba bolj demokratična in bolj odprta, kajti mediji so zelo pomemben mehanizem za celotno družbo. Ravno s takšnim dialogom potem lahko prekoračimo polarizacijo egiptovske družbe. Kot tretje, medverski dialog bi lahko zelo zmanjšal napetosti in izboljšal pluralizem. Zato spodbujam Evropsko unijo in egiptovsko vlado, da podpirata pobude, ki se zazemajo za medversko toleranco, strpnost potem vloga žensk. Če ženske ne bodo igrale ključne vloge, um, ne bo celotne prenove družbe. Treba zagotoviti pravice žensk, treba se boriti proti nasilju nad ženskami in tudi spodbujati um, njihovo vlogo pri spremanju političnih odločitev. Tudi tukaj potrebujemo specifične, konkretne odločitve z vključitvijo Unije in um, vseh drugih. Potem boj proti trgovini z ljudmi. To je zelo pomemben izziv za Egipt in tudi mi bi lahko bolj sodelovali pri tem. Imamo na voljo instrumente, ampak sedaj pa jih je treba uveljavljati v praksi. Toliko. Torej, izzivov je ogromno. Naša podpora mora biti močna, tako da bomo dejansko lahko okrepili institucije in pa civilno družbo v Egiptu, kajti eh, brez njih ne bo nobene prave stabilnosti v državi na dolgi rok. Hvala. Jovit. Jovit. Hvala lepa. Egipt je seveda zelo pomembna država za partnera EU, ampak sedaj razpravljamo o tej resoluciji, ki je zelo kritična do Egipta in želimo, da slišijo našo kritiko. Še vedno veliko um, zapiranja nedožnih ljudi leta 2014, deset tisoč ljudi je bilo um, aretiranih zaradi sabotiranja in terorizma. Takšne so bile obtožbe. To ni vredostojen pristop glede sodstva in vladavine prava kot bi nekdo povedal, sedaj napačen čas, da protestiramo proti smrtni kazni, ampak egipčaška sodišča so izrekla kazen smrti za več kot tisoč uh, tisti, ki so napadali predsednika Morsija. Sedaj uh, ne gre za to, ali se strinjamo s prejšnjim predsednikom ali ne, se ne strinjamo in to vedno bo tako, uh, tudi glede teh smrtnih kazni. Seveda je napačno, da so nedolžni zaprti, ampak uh, Egipt mora vedeti, da so očrnjeni v mednarodni skupnosti tudi zato, ker zapirajo novinare Al Jazeera. Vsi izven države menijo, da so to bona fide, torej dobri novinari. Samo oni očetno drugače mislijo. Sedaj mislim, da jih moramo izpustiti, ne pa da jih dajo ponovno na sojenje. Naša skupina se tudi um, obsoja napis, uh, napad na homoseksualne skupine, pa druge podobne skupine. Dobro je, da so sedaj te obtožbe umaknili, ampak na vsak način treba spolne pravice, tako kot vse druge človekove pravice, spoštovati v Egiptu. Pa še nekaj, treba je postaviti protopašaj eh, status nevladnih organizacij, mednarodne fundacije in pa donatorji morajo igrati pomembno vlogo pri tem, kako se spodbuja pretok idej, ne da bi um, to negativno vplivalo na politične odločitve egipčanskih državljanov. Partnerstvo mora pomeniti partnerstvo. Kolega Desmeker meneer howitt u neemt me de woorden uit ja vzeli ste mi besede z jezika trije moji bivši kolegi iz Al Jazeera torej sam sem novinar um, bil in še vedno so ti novinari v zaporu v Egiptu oni so samo opravljali svoje delo in morali bi oditi domov to je vse, torej pokriven so v zaporu ta polemična zakonodaja še vedno krši pravice državljanov. Sedajne vladne organizacije sploh ne morejo več ustrezno delovati. Tudi vojaška sodišča sedaj sodijo um, običajnim državljanom in to na podlagi zelo minornih dokazov. Potem pa pravijo, ja, tukaj se sklicujemo na boj proti terorizmu. Uh, V redu, to razumem, ampak eh, cilj pač ne pročuje sredstva. Včasih so sredstva še toliko hujša in zaostruje situacijo. Se strija gospa Mogherini, treba je spodbujati človeka pravice in te so gotovo ključne, da moramo vedno znova podarjati. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожа Върховен представител, уважаеми колеги, днес обсъждаме ситуацията в Египет. Сега говорим o Egiptu eno leto potem, ko je Egipt sprejel novo ustavo. Referendum o ustavi je bil pomemben korak na poti demokratičnega postopka in Evropska unija je ta postopek podpirala. No, ampak eh, junijske predsedniške volitve pa niso pripomogle k stabilnosti. In ti napadi organov so bili pretirani. Sedaj je del družbe izključeni iz političnih odločitev in to ogroža celotno državo. Veliko je kršitev človekovih pravic, kršitve svobode govora, aretira se veliko študentov in novinarjev, vse to destabilizira politični proces ter pa tudi celotno družbo ter pa gospodarstvo. No, tukaj imamo določene negativne trende, ampak vseeno Egipt po, po, igra zelo pomembno regionalno vlogo. Lahko rečemo, da um, bi Egipt lahko tudi pripomogel k boljši situaciji v Izraelu oziroma Palestini, pa tudi v Libiji, naprimer. Prav tako ima tukaj Etiopijo in pa Sudan. Uh, tudi tam lahko Egipt marsikaj spremeni, tudi glede konference donatorjev. Na vsak način moramo spodbujati um, sodelovanje v celotni družbi v Egiptu. Hvala lepa, gospod Arik to, kar je bilo imenovano um, arabska pomlad, um, torej pot uh, k samostojnosti. Um, to je bil proces, ker ni bilo zadosti politične podpore iz Evropske unije in pa Zahoda. Spoštovanje suverenosti bi morali biti bolj podpirati. Sedaj je v regiji veliko zunanih vplivov, kot naprimer ta intervencija v Libiji, zato pa so se po drugi strani ukrepili barbarski vplivi in Egipte sedaj uh, večkrat šel čez obdobja, kjer se je svoboda še toliko bolj omejila, ne pa povečala. Omejitve svobode tiska, potem množične egzekucije, vse to je nespremljivo. Sedaj moramo pomagati egipčanom in spodbujati regionalno sodelovanje te zelo pomembne države, kajti ta država je bila paradni kol, kon eh, napredka v regiji. Tudi glede palestinsko-izraelskega konflikta je to zelo pomembno. Zato moramo še ukrepiti sodelovanje z Egiptom, tako da bi eh, spodbudili so razvoj, trajnostni so razvoj na obeh stranih sredozemlja. Hvala. Kolegica Žuli. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, že večkrat smo se pogovarjali o Egiptu v tem parlamentu. No, sedaj je govora o demokratični tranziciji. Marsikdo to tako imenuje, ampak v bistvu se razmere le še poslabšujejo vsako leto. Sedaj imajo 15 tisoč političnih zapornikov. Ena tretjina teh je neverskih aktivistov. 147 eh, teh političnih zapornikov so naši kolegi. Bila sem sodnica in lahko sedaj zelo kritiziram to zelo nizko samostojnost njihovega sodstva ni vladavine prava. V bistvu izkorišča sodišča za represijo, nediskriminacijsko um, represijo. Stvar je v tem, da je vse skupaj tudi sistem korupcije in pa zlorabe oblasti. In na drugi strani imamo naprimer Ala Salam in pa Sama Sejf in pa druge aktiviste, ki jih um, obsodijo na dve leti zapora skupaj s 23 drugimi aktivisti. Njihov edini zločin je bil to, da so protestirali proti zlorabi oblasti trenutnega režima. Egipt mora zelo hitro ponovno iti na pot demokracije. Kajti, če ne, bodo dejansko um, vsi upi, ki so bili rojeni po revoluciji, totalno izginili. Kolega Bašir, egipt si še vedno poskuša o pomoči od arabske industrije. Zelo so odvisni od eh, turizma. Tudi tam sem bil sam, zato lahko to potrdim. Če turisti menijo, da je država nevarna, ne bodo šli v to državo in potem je revščina tam še toliko hujša. No in turistična industrija je sedaj res eh, v rasulu. Pred letom je takošna vojaška diktatura izrekla smrtno kazen um, proti 180 aktivistom, tudi novinarjem, političnim nasprotnikom ter pa popolnoma nedolžnim protestnikom. Vsi ti procesi so bili polni napak. Freedom House, pomembna mednarodna organizacija, je nedavno izdala zelo negativno poročilo. Dejali so, da je Egipt ena izmed najmanj svobodnih družb na svetu ogromno je skrbi zaradi kršenja državljanskih pravic. Še ena pomembna organizacija, Opendorf, je tudi dejala, da v Egiptu ni nobene verske svobode. Sedaj smo se šokom zavedli, da so popolnoma razveljavili uh, vse obsodbe diktatorja Mubaraka um, zaradi poboja ljudi in pa tudi zaradi kraje denarja, ki so ga državljani vse skozi zelo potrebovali um, njihovo ravnanje Etio z Etiopijo in pa z drugimi državami je popolnoma nespremljivo. Tudi kršijo pravico dostopa do vode iz Nila, kajti um, večina te vode prihaja iz Etiopije, ampak oni v bistvu si prilastijo to vodo čisto um, nelegitimno. Kolega Obermajer. Najlepša hvala, gospa Mogherini. E, čestitke za vašo vzdržljivost nova ustava je izboljšala razmere v Egiptu zlasti za manjšine in e, kristjane, ampak žal zgolj na papirju, kajti življenje kopto je še vedno zelo težko. Pravna zaščita in zaščita v praksi se bistveno razlikujejo in e, napadi so še vedno vsakodnevni dogodek. Zlasti e, prihaja do stalnih ugrabitev in umorov koptov. Po zadnjih podatkih so kristjani na številnih področjih, kot je zakonodaja, socialna zaščita, izobraževanje, eh, redno predmet diskriminacije. Zato ni presenetljivo, da je Egipt v letu 2014 na indeksu preganjenosti bil med 15 eh, državami na vrhu lestvice. In mislim, da je naša dožnost, da se resno lotimo vprašanja manjšin, zlasti krščanskih manjšin v Severni Afriki in na Bližnem vzhodu in da to dajemo tudi za predpogoj nadaljnega sodelovanja. Kdo se bo sicer eh, zauzemal za pravice teh manjšin, če ne bomo tega storili mi? Hvala, gospod Milan Mon. Egipto je para la Unión Europea un socio. Hvala lepa, gospod visoka predstavnica. Hvala, gospod predsedujoči. Egipt je zelo pomembna država za naše sodelovanje s sredozemljem. Vedno so bili vodilni akter v arabskem svetu. Egipt je pomembna referenčna država, tudi glede na širšo sliko. Vemo, kakšna je situacija na Bližnem vzhodu in zelo kompleksna je, veliko različnih konfliktnih žarišč, Libija, potem eh, arabsko-izraelski konflikt, vprašanje Gaze, Sirija, Irak eh, in tako dalje in tako dalje. In tudi ISIS, torej islamska država, to je pa nov izjiv. Zato mora Egipt prevzeti to vlogo vodilnega akterja. Skupaj z nami mora iskati rešitve za te težave, sploh ko gre za džihadiste. Džihadisti so sploh v zadnjih dneh eh, bili zelo v spredju. Uh, če želimo zagotoviti mir, potrebujemo podporo Egipta v tej regiji. Mislim, da Egipt eh, zelo dobro ve, da lahko tudi s pomočjo vrednot EU pomagamo kot Evropska unija k boljši vladavini prava, k spoštovanju pravic posameznikov in družb, k ločitvi oblasti, pa tudi glede nediskriminacije lahko marsikaj storimo. Egipt to ve, to so temele, univerzalne vrednote. To bi moral prevzeti tudi Egipt v celoti. Nova ustava sicer je vključila te pravice, ampak nismo pa še videli ustrezno sprejetih zakonov, ki bi to prenesli v prakso v Egiptu. Seveda, določene zakone so sprejeli, ampak niso pa pogosto v skladu z ustavo. Sedaj marca bodo imeli um, novo vlado in ta nova vlada bo imela pred seboj zelo pomembno nalogo. Upamo, da bodo te volitve izvedene odprto in v dialogu in čim bolj vključujoče do vseh. Pa še nekaj za konec. Egipt je zelo pomemben partner za Evropsko unijo, mora pomagati tej državi pri tranziciji v smer demokracije. Prav tako pa je treba pomagati tudi državljanom v Egiptu, ki se sedaj še vedno soočajo s številnimi težavami. Hvala. Gospod Weidenholzer. Hvala predsedojoči. Nobenega dvoma ni, da je razvoj dogodkov v Egiptu ključnega pomena za Evropo in nikakor ni vseeno, kaj se zgodi v tej naši sosednji državi, ki ima velik gospodarski potencial. Seveda je napredek v interesu vseh in eh, potrebna je stabilnost, ki pa mora temeljiti na vzdržnosti. Žal pa se vojska zauzema predvsem za kratkoročne rezultate, predvsem eh, si želijo še naprej ohraniti represivno politiko, ki je obstajala pred uh, arabsko pomladjo. In zato še naprej prihaja do avtoritarnega zatiranja vseh uh, poskusov drugačnega mišljenja. In pogosto so žrtov tega tudi miroljubni protestniki. Uh, vsi ukrepi, ki izhajajo iz tega, eh, pri, prispevajo k vedno večjem nezadovoljstvu med ljudmi in eh, dosega ravno nasprotno od tistega, kar bi želeli in stabilnost je vse bolj negotova. Egipt je potrebno opomniti,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 ljub vseh ljudi. In to je največja krščanska manjšina na Bližnem vzhodu. V zadnjih mesecih so številne cerkve, šole in pa hiše koptov napadli. Kopti nimajo dostopa do položaja v javni upravi ali pa v vojski. Pa še nekaj. Tudi trgovine kopto pogosto označijo znakom X. Nažalost, pogosto vidimo, da organi oblasti ne zagotovijo zaščite. Septembra 2013 so oplenili tudi vas, kopto in pretepli ogromno ljudi. To sicer ni bila krivda muslimanske bratovščine, ampak na koncu se ni zgodilo praktično nič. Vse to je tudi povezano z islamsko državo posredno. Javni organi sedaj javno in sodno preganjajo krščanske kopte. Zato mora mednarodna skupnost zelo jasno zaščititi pravice krščanskih koptov. In res to želim podariti, gospa podpredsednica. Gospod Vagelen sledi. Visoka predstavnica, našli ste prave besede v uvodu, ko pravo ravnotežje med pomembnostjo države egipt tudi za nas tudi za regionalni mir za stabilnost in seveda med našimi pričakovanji od takšne države. mi se ne moremo odreči najvišjih pričakovanj ko gre za uresničevanje pravne države človekovih pravic individualnih in kolektivnih. vendar pa ko pišemo resolucije in rekel bi da je ta naš dokument nekoliko ostrejši kot si ga mogoče egipt zasluži v tem trenutku in kot si ga mi želimo ko pišemo takšne resolucije moramo vedeti da takšno državo kot je egipt na bližnjem vzhodu potrebujemo na turbulentnem bližnjem vzhodu in moramo znati ceniti potencial ki ga takšna država lahko pomeni pri reševanju stabilnosti boju proti terorizmu in celi vrsti drugih strateških interesov naše eh, celine in sveta. zato mislim da je prav da pričakujemo tudi v egiptu da se bo razvijal v demokratično smer da bo uresničeval svojo ustavo in da bo imel demokratične volitve z izvoljenim parlamentom. Eh, Najlepša hvala. Kot smo slišali včeraj, je zunani minister Egipta rekel, da je možnost, da eh, oprostijo tri novinarje Al Jazeera. Ibrahim Halawa je pa bil že od avgusta 2013 v zaporu. Kot 17-letnika so ga po protestih v Kauri prvič areterali, no takrat je ostal. Um, zapornik, eh, prizivnik. In sta, zaradi slabega ravnanja je um, uh, bistveno. Uh, deformiran. Eh, trikrat so že njegovo sojenje prestavili. Eh, skupaj z 133 drugimi je bil potem eh, kolektivno obsojen brez kakršnega koli dokoza in zaradi tega pozivam visoko predstavnico, da zadevo Ibrahama izpostavi in zahteva njegovo takošno izpostavljanje. Izpustitev. Thank you, uh, Hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Egipt vitalni strateški partner v tej regiji in v tej rezoluciji seveda tudi pišemo, da je še dalec od spoštovanja naših standardov. Eh, naša naloga je, da eh, egipčanom, ki so zelo entuzijastično odigrali svojo ulogo v arabski pomladi, eh, to tudi povemo. Eh, krepiti eh, moramo svojo vlogo v odnosu do egipčanskih oblasti. Eh, ne smemo pozabiti na tri novinarje Al Jazeera, predstavnike eh, skupnosti LGBT, pa tudi nevladne organizacije, še zlasti v skladu z 17. Eh, odstavkom in 6. odstavkom, eh, kjer zahtevamo od Egipta, da ratificira rimski statut in prizna mednarodno kazansko sodišče. Mislim, da jih res moramo spodbojati v to smer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 Evropski uniji, ampak tudi izven nje, iz te regije prihajajo eh, ljudje, ki pomagajo džihadistom, ki delujejo tukaj. Eh, v vsakem primeru te džihadistom ne smemo dovoliti vstopa v Evropo. Moramo najti neko zlato sredino med varnostjo in zaščito človekovih pravic. Ena od eh, držav, kjer so velike nevarnosti, je prav gotovo uh, Egipt. Eh, džihadisti v Egiptu pobijajo ljudi, uh, še zlasti se spravljajo na kristjane. Um, In uh, zaradi tega država z svojo zakonodajo uh, se mora s tem uh, soočati. V povstavi je terorizem zločin, pa tudi trgovanje z ljudmi. Evropska unija mora sodelovati z Egiptom tako, da se ter, proti terorizmu borimo in se bomo varneje počutili v Evropi. Kolega Štir. Gospod predsednik, jasno je, da Evropska unija mora podpreti stabilnost Egipta, ampak eh, tudi nadaljni razvoj procesa demokratizacije države. Ta dva vidika si ne, ne nasprotujata, ampak se povezujeta z um, dobrim vladanjem, bojem proti korupciji, spoštovanjem človekovih pravic. Uh, temi prioritetami se moramo približati Egiptu. Brez napredka eh, pravne države ne moremo se boriti proti džihadizmu in terorizmu, kar je prav gotovo glavna nevarnost za razvoj Egipta. Kratkoročnost je prioriteta, varnost države, ki je ključnega pomena za Evropsko unijo, če eh, želimo preprečiti nek eh, pas eh, nevarnosti od Sirije do Libije na južnem delu sredozemlja. Istočasno pa naj opozorimo na pomankanje demokracije in druge pomankljivosti, kar bomo prav gotovo naredili s tem, da glasujemo za to rezolucijo. Eh, kolega Kofod. Spoštovana visoka predstavnica, gospa Mogherini, ker Zahvaljujem se vam, ker ste izpostavili izzive za demokracijo v Egiptu. Pravkar sem bil tam, pogovarjal sem se z predstavniki političnih strani, strank raznih um, novinarji, nevladnimi organizacijami in tako dalje. Namen je bil seveda, da pokažem, da resno mislimo o tem, da je treba uh, boriti se za uh, svobodo izražanja in tiska predsednik eh, Al-Sisi izvaja tak pritisk, da ljudje svojih pravic, svojih osnovnih pravic izražanja ne smorejo uveljaviti in da jih zaradi tega celo zaprejo. Pomo pomagati je treba. Um, arabska pomlad, pot v demokracijo, večja odprtost, uh, vse to uh, se je končalo za novo generacijo. Uh, vojaškega režima. Ljudje se bojijo, da bo še huje, kot je bilo v času Mubaraka. In zaradi tega moramo eh, spremeniti člen 27, 97 eh, kazenske zakonodaje, ki eh, pravi, da lahko ste obsojeni na smrtno kazen zaradi, do smrtno kazen zaradi sprejema mednarodne pomoči vláda prezidenta sísího je určitě daleko od. gospa mogherini gospod predsedujoči vlada v egiptu je daleč od idealne vendar pa po drugi strani eh, si lahko lastijo zaslugo da so se izognili propadu države gospodarskemu kolapsu in pravzaprav imajo države Magreba in Mašreka po arabski pomladi samo dve možnosti. Ali avtoritativno vlado, kakršna je Sisjeva, ali pa vzpostavitev dialoga z islamom, kar vidimo v Tuniziji ali Maroko. Najboljši primer za to pa je seveda Turčija. Druga pot je morda boljša od prve, ampak kot evropejci se moramo navaditi na to, da ne prva, ne druga možnost ne more pripeljati do demokracije po zahodnemu zboru, vključno z vsemi človekovimi pravicami. Uh, V vsakem primeru pa sta obeti dve možnosti boljše od tega, kar vidimo v Iraku, Siriji ali Libiji. In zato moramo biti pragmatični in upam, gospa Mogherini, da vam bo uspelo obvladati vsa ta zahtevna vprašanja. Kolegica Lopez Bermejo. Leta 2010 je na milijone egipčanov uh, bilo na trgu Tahirir in zahtevalo svoje pravice. Sedaj pa uh, smo priča še novemu valu represije. Več kot 800 ljudi je bilo ubitih. Uh, ogromno jih je v zaporih. Uh, to so sindikalisti, novinari, študentski voditelji in tako dalje. Mnogi so v zaporu tudi zaradi svoje spolne usmeritve. Eh, od predsednika Al-Sisija eh, Al pričakujemo, da bo eh, bolj umirjen in zmeren pri vodenju države. Uh, upamo, da bo na osnovi tega, kar je eh, dosegal eh, glede dogovora v Gazi, manj trpljenja. Vendar pri tem ne smemo si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja v Egiptu. Egipt igra strateško vlogo, to je res. Mednarodni denarodni, denarni sklad je eh, odigral svojo vlogo in Evropska unija najbolj skrbi svobodna trgovina. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Eh, prihodnost eh, Egipta je odvisna od egipčanov in ne smemo se umešavati. Gospod Buhner. Okay, ja, Najlepša hvala, predsedajoči, spoštovana visoka predstavnica. V Egiptu teptajo človekove pravice in zato bomo jutri tudi sprejeli svojo resolucijo, ampak to ne zadostuje. Razmere so take, da muslimanska bratovščina poskuša z vso silo priti nazaj na oblast organizirajo oborožene proteste, ubijajo, ugrabljajo ljudi. Zelo pomembno pa je tudi, da velik del egipčanskega prebivalstva strada. In to je velika priložnost za muslimansko bratoščino, ki nudi majhno pomoč in je zato deležna naklonjenosti. Ne smemo se ostaviti pri tej resoluciji, sicer ne bomo dosegli ničesar razloge za težave moramo izpostaviti, se jih lotiti in povečati in okrepiti pomoč vladi, tako da bo gospodarstvo zopet začelo delovati. Zato prosim, eh, da poskrbite, gospa predstavnica, da, naše, eh, da se bo naša pomoč okrepila in da bo gospodarstvo dobilo nov zagon. Kolega Vanta gospod predsedujoči. Eh, ogromno uh, samovoljnega pridržanja, mučenja, nasilnih dejanj. Vse to kaže, da je položaj človekovih pravic v Egiptu vedno slabši. Uh, govorimo tudi o izkušnjah ljudi, ki so jih pridržali ali policija ali vojska. Pa tudi pravosodni sistem zaradi tega trpi negativne posledice. Uh, no, celo otroke uh, umešavajo in uh, veliko obsodb se izreče v odsotnosti, kolektivno, ni pravega uh, zagovornika. Uh, torej, pravosodni sistem v Egiptu ne more normalno delovati, to je dejstvo. V zadnjem letu uh, smo bili priča mnogim primerom nespoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Eh, enostavno na to ne moremo pristati. Rešitev bi bila le v odločnem ravnanju, naprimer neodvisna eh, preiskava vseh nespoštovanja človekovih pravic. Kolega Kan. Po uh, vojaškem uh, puču je prišlo do poslabšanja situacije v Egiptu. Eh, predsednik Al-Sisi zmanjšuje demokracijo in povečuje radikalizem iz dneva v dan. Tako politika, ki je opresivna, represivna, bo prinesla le še dodatne probleme in to se bo razlilo na celotno regijo. Um, nezakoniti poboji, e, zapiranje in tako dalje, še zlasti treh novinarjev Al Jazeera, so neuzdržni. E, civilna e, družba je brez glasu v Egiptu, tisti, ki so odgovorni za nespoštovanje človekovih pravic, eh, morajo odgovarjati, eh, moramo uporabiti vse inštrumente, ki so nam na voljo, pomagati moramo tistim, ki so v priporu z vsemi močmi. Le na ta način bomo lahko zagotovili dolgoročno eh, stabilnost Egipta in varnost v državi. Hvala.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 in um, lahko se bojimo samo še tega, da bo še ena država postala bolj islamistična. Predvsem je to problem za ženske in pa za nekatere manjšine. Ta konflikt je zelo velika grožnja in ogromno kristijanov ter pa pripadnikov drugih verskih manjšin um, v tej regiji je bilo usmrčenih oziroma napadenih če se bo islamizem še okrepil, bo to velika vojaška grožnja za Zahod, sploh za Evropo. Islamska država, Boko in potem um, Hamas ter pa druge turistične skupine so velika grožnja. In tole zastavlja kot vprašanje, kaj EU počne za to, da bi podpirala egiptovsko vlado v trenutni obliki. Hvala passado quatro anos de ilusões com inúmeras atrocidades cometidas contra a população temos. No ogromna grozodejstva se dogajajo nad prebivalstvom v egiptu in priča smo vojaškim silam eh, ki imajo največjo moč v državi eh, in zahod se tega zaveda eh, ni uh, slučaj, da 1,8 milijard um, ameriških dolarjev prihaja kot pomoč v to državo vsako leto, že leta. Uh, Vendar pa so ljudje lačni in žejni, hočejo demokracijo in človekove pravice. Omogočiti jim moramo, da se sami odločijo za lastno prihodnost señor presidente señora vicepresidenta en enero de dos mil doce una revolución januarja dva tisoč dvanajst eh, je prišlo do eh, evropske pomladi temu pa ni sledila, sledilo arabsko poletje situacija je vedno bolj kompleksna ne moremo poenostavljati. Eh, ta eh, družba je še vedno tako kompleksna, kot je bila v času Mubaraka ali Morsija. Egipčani eh, so včasih uživali večjo zmernost svojih oblasti. Vendar kljub mnogim ukrepom nikoli nismo dejansko pritisnili na Egipt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 na leti čistega vina moramo eh, obravnavati eh, egipčane na tak način, da bodo ostali naši prijatelji, da bomo postali bolj prijatelji. To je v smislu politike sosedstva. Eh, vem, da nas skrbijo dogodki v Egiptu, po drugi strani pa obstajajo tudi znaki izboljšanja in te prihajajoče volitve moramo razumeti kot priložnost. Eh, tretja rezolucija v manj kot 12 mesecih eh, prav gotovo ne bo pripomogla k eh, izboljšanju situacije v Egiptu v teh občutljivih časih. Moramo postaviti se na jasno stališče, zagovarjati demokracijo, to je vse res, vendar brez tega, da razvijamo ravnovesje gospod panceri hvala vsi eh, vemo da je egipt ključna država v tej regiji ki je do sedaj igrala pomembno vlogo ehm, posebej je to eh, pomembno v eh, islamističnem islamistični luči in zaradi tega je to ravnovesje toliko bolj pomembno v Egiptu moramo podpreti demokratični eh, procese, eh, ki so najboljši odziv terorizm, na terorizem. Eh, moramo konsolidirati demokracijo in človekove pravice. V končni fazi tudi zaradi tega, ker je Egipt pomemben akter v tej regiji, moramo jim zagotoviti demokracijo v tej državi tudi v bodoče kolega ruaš hvala gospod predsedujoči egipt je pomembna država in to samo po sebi razloži zakaj smo zaskrbljeni zaradi situacije v egiptu vemo zakaj je prišlo do revolucije do eh, pomladi. Eh, imamo probleme z delom otrok, eh, slabim položajem žensk in tako dalje. In zaradi tega se je eh, je mednarodna skupnost zaskrbljena, tudi zaradi pomankanja pravne države v eni največjih držav na tem območju. Sedaj so prihajajoče volitve eh, dobro možnost za večjo stabilnost. Želimo si tudi, da pride do gospodarskega okrevanja, do večje rasti v letu 2015. Od oblasti v Egiptu pa zahtevamo, da spoštujejo temeljne človekove pravice. In e, tudi prosim, da e, visoka predstavnica e, previdno spremlja vse dogajanja. Najlepša hvala. Mrsikdo krivi mednarodno skupnost za dogodke v regiji eh, ali pa želi opehariti ljudi, eh, izpostavlja se eh, novinarje, protestnike, ampak pravzaprav gre zgolj za človekove pravice, pravice žensk, Eh, vse to je zapisano v ustavi, vendar se ne izvaja. Redno prihaja do kršitev, tudi sodstvo še vedno ni neodvisno. Sredozemlje in tudi mi potrebujemo močan Egipt, vendar pa tega ne bomo dosegli, oziroma tudi oni tega ne bodo dosegli z zatiranjem demokracije. Eh, vsakemu Mubaraku sledi Morsi in prej ali slej je tak korak neizogiben, ampak eh, zahtevati moramo več, želeti si moramo več in temu primerno tudi ukrepati v sredozemljo. Obstaja veliko upanja in eh, mislim, da ga moramo izkoristiti. Najlepša hvala, gospod Teokaridus. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V Egiptu se pojavlja velik demokratični primankljaj. Egipt bi lahko igral pomembno vlogo v sredozemlju in arabskem svetu, je partner Evropske unije. In danes Egipt ob boku Zahoda vodi bitko proti terorizmu. Lahko bi prispeval k stabilizaciji regije skupaj s eh, Ciprom in Grčijo. In to je pomembno zlasti v obdobju, ko so eh, ko naložbe Evropske unije v eh, diktatorski Turčiji eh, ostajajo v ozadju. Potrebujemo sodelovanje z eh, Egiptom in to bo tudi prekrižalo načrte islamistom, kajti to bo prispevalo zlasti krepitvi demokratičnih institucij in k večji svobodi v razpovedi. Seveda nihče ni popoln, tudi v Evropski uniji obstaja demokratični primankljaj, ampak Egipt potrebuje podporo Evropske unije, potrebuje to podporo za razvoj demokracije, za izboljševanje demokracije k čemur bo seveda prispevala tudi stabilnost. To vse to bo pripeljalo k večjemu spoštovanju človekovih pravic in olajšalo boj proti terorizmu. Hvala. Gospod Džel, najlepša hvala. Kot smo danes že slišali, je včeraj više sodišče v Egiptu zavrnilo edino obtožbo proti predsedniku Mubaraku. Podobno usodo so doživeli prejšnji poskusi. Štiri leta žrtev egiptovskega ljudstva je bilo očitno za manj. E, to je še toliko hujše, ker je bilo pod predsednikom Sisijem e, na stotine ljudi obsojenih zaradi mirnih protestov, veliko ljudi sodi v zaporih. Augusta 2013 je bilo več kot tisoč mirnih protestnikov. Eh, ubitih, kar je pravzaprav primerljivo z trgom med nebeškega miru, ampak v nasprotju s trgom nebeškega miru tu ne poznamo imen žrtev. Vse to daje še večjo moč terorističnim organizacijam in če ne bomo ukrepali, bo to škodovalo tako egipčanom kot evropskim državljanom. Zato sprašujem visoko predstavnico, kakšna je njena strategija kajti zahodna tehnologija in oprema sta tista, ki omogočata oblastem zatiranje svojih ljudi. Eh, bolj smotrno bi bilo, da bi razmislili o prepovedi izvoza tovrstnih proizvodov v Egipt in podobne države. Hvala. Najlepša hvala, gospa Makovej. Najlepša hvala. V Egiptu je bilo v zadnjem letu aretiranih več kot 16 tisoč ljudi, tudi ljudi, ki so šli zgolj mirno protestirati na ulico. Veliko ljudi je bilo obsojenih na smrt, vedno več je množičnih obsod, prihaja do aretacij novinarjev, kot vemo, in velik del prebivalstva strada nimajo nobenega dostopa do zdravstvene oskrbe. Vse to je popolnoma nespremljivo in mislim, da moramo biti do Egipta neizprostni. Pomagati moramo egiptovskim oblastem, ampak zgolj, če bodo pripravljeni spoštovati človekove pravice in če bodo prenehali z usmrtitvami in obsodbami na smrt, ter če bodo izpustili politične zapornike. Egipt je pomemben partner za nas, vsi to izpostavljamo ampak eh, dejansko moramo vsem tem upoštevati tudi trpljenje ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Najlepša hvala. Zdaj pa za zaključek razprave dobi besedo visoka predstavnica gospa Mogherini. Hvala predsedujoči, najlepša hvala vsem za razpravo. Hvala tudi za prijazne besede na račun tega, da sem danes eh, tak, vas dan tukaj. Eh, in eh, zdaj teče deveta ura in mislim, da morate res razmisliti o svojih delovnih postopkih, ne zaradi mene, ampak zaradi vas. Zame to ni zgolj dolžnost, ne vem, kakšnih sogovornikov ste navajeni, ampak uh, mislim, da je posem normalno, da sem prisotna v dvorani, ko teče razprava na mojo temo. Je pa tudi zelo zanimivo prisluhniti vašim razpravam, ker eh, so zelo koristne za moje delo. Uh, Naj povem tudi, da bom tu tudi jutri do povdne, torej se bomo ponovno videli. In to, kar sem povedala na svoji predstavitvi o tem, da nameravam sodelovati s parlamentom, vse to mislim resno, tako da mi ni potrebno izrecati posebnih čestitk na račun tega. To je zgolj moje delo. Uh, in eh, zgolj eh, pozivam predsedstvo, da poskuša bolj, organ, bolj racionalno organizirati delo tudi z, eh, v korist poslancev. No, današnja razprava o Egiptu, to je edina od treh letošnjih, ki sem jih sama prisostovala, mislim, da je izpostavila ravnovesje med dvema vidikoma. Po eni strani je tu regionalna vloga, ki jo Egipt lahko igra in ki jo tudi je igral v bližnjovzhodni krizi, ter bi jo lahko igral še v večji meri na številnih področjih, ki so pomembna tudi za našo politiko. Po drugi strani pa je tu notranja tranzicija v Egiptu, ki jo moramo podpirati, spodbujati in jo usmerjati tudi v pravo smer. Pri tem pa moramo seveda zagotoviti, da bo Egipt sam spoštoval svoje zaveze in svojo ustavo. Res gre za tranzicijo. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je arabska pomlad eh, se preoblikovala v islamsko zimo. Mislim, da primer islamske zime ne drži ravno za Egipt, prej bi lahko govorili o kakšni islamski jeseni, če že. Ampak eh, ko uporabljamo take kategorije za arabske države, smo eh, zelo uskogledni, kajti desetletja ali celo stoletja smo evropejci potrebovali, da smo predihali svoje tranzicije. Tudi naše tranzicije so bile boleče, niso bile linearne, včasih eh, so bile kontradiktorne in taka pač je zgodovina. Tako da v tem trenutku si težko predstavljamo, kakšen bo izid, ampak nikakor pa ne bi rekla, da je to polno, upanja polno obdobje v arabskem svetu zaključeno. Uh, kot so pokazale izkušnje iz eh, arabske pomladi, eh, je bilo zapisanih veliko zgodb o uspehu, naprimer eh, pretvorba institucij kot v Tuniziji. V vsakem primeru pa so se oblikovala gibanja civilne družbe, kar je zelo dragoceno za tamkajšnje družbe in države. Skratka, mislim, da moramo bolj eh, večplastno razumeti te razmere. Ne bom odgovorila na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili, zato ker bi verjetno to trajalo še 9 ur. Ampak eh, bi omenila dvoje. Po eni strani je poslanka, ki je zapustila dvorano, omenjala specifičen primer. To bi rada omenila, ker sem ravno pred včerajšnjim v Dublinu o tem govorila z njihovim zunanjim ministrom. Gre za primer Ibrahima Malava. Gre za irskega državljana, ki je zaprt v Egiptu. Primer spremljamo, želela sem zgolj povedati, da sama to spremljam, da to počnejo tudi moje službe in da sodelujemo z irskimi oblastmi na tem področju. Potem pa še vprašanje tistih, ki pravite, ali sem o tem ali onem govorila z Egiptom občanskimi oblastmi. Naj vam dam nekaj informacij. V prvih dveh mesecih še nisem imela uradnega sestanka z egipčanskimi oblastmi. Sestala sem se s predsednikom in z zunanjim ministrom. Uh, v preteklosti, ampak ne v vlogi zunanje predstavnice. In seveda na različne načine pošiljamo eh, tja sporočila preko svojih služb tudi, ampak lahko vam povem, da načrtujem in uh, iščem primeren datum za uradni sestanek z egipčanskimi oblastmi, kajti kot je predlagala večina izmed vas, moramo res najti pravo ravnovesje med spodbudo na neposrednji ravni uh, in uh, našimi zahtevami na drugim proposta di risoluzione a Dobili smo do konca razprave sedem predlogov rezolucij, s tem zaključujem to razpravo. Glasovali bomo jutri 15. Eh, januarja ob 11.30. Vendar pred eh, naslednjo in zadnjo razpravo naj se še enkrat iskreno zahvalim eh, gospe Morgerini za ogromno prizadevanje.